Dobro dan, spoštovani kolegice in kolegi, lepo pozdravljam tudi goste. Začenjamo s stankom odbora Regi. Prejeli ste osnutek dnevnega reda, lahko tega sprejmemo. Ali ima kdo kakšen komentar glede dnevnega reda? Ne potem predvidevam, da lahko sprememo ta osnutek dnevnega reda. Naslednja točka zadeva sprejetje je zapisnika se 3. decembra 2014. To lahko najdete v svojem dosjeju za to sejo. Kot ponovadi predlagam, da če ne bo temu nihče nasprotoval med sestankom, lahko ta zapisnik sprememo. Je to spremljivo? Da, hvala. Naslednja točka, zelo kratka sporočila predsednice. Glede na to, da se je novo parlamentarno leto za odbor regije že začelo, naj vas opomnim, da bomo imeli sprejem za vse člane, nadomestnike, nadomestnice, svetovalce, potem tudi povabljene strani komisije. Ter podpredsednica bo danes z nami ob petih tukaj pred sejno dvorano. Tukaj bo recepcija oziroma sprejem. Toliko glede sporočil predsednice. Zdaj pa se lahko lotimo prve prave točke na današnjem dnevnem redu. Danes imamo prvič priložnost pozdraviti nekdanjo kolegico, gospod Krecu, ki se vrača v naš odbor kot komisarka za regionalno politiko. Na področju kohezijske politike se bomo osredotočali na dve glavni vprašanje. Dokončna obravnava programov 2007-2013, obenem pa tudi opredelitev tvegan za ne absorpcija vseh dodeljenih proračunskih sredstev. Pa še trenutno stanje oziroma slepo ulico, v kateri smo se znašli glede sprejema programov za leto 2015. Prišlo tudi do zamud v smislu začetka izvajanja. Številnimi izzivi se bomo morali soočati v naslednjih letih. To zadeva mestno razsežnost, urbano razsežnost, eh, regionalne politike, potem pa tudi pristop usmerjen v cilje, makroregionalna strategija, potem Evropa 2020, umestna ocena MFF-a, medsebojna povezanost med prihodnim Evropskim skladom za strateške naložbe in pa trenutnim Evropskim strukturnim investicijskim skladom. Zelo veliko vprašanj nam je skupnih za komisarko, ki bomo obravnavali v prihodnosti predlagam, da nadaljujemo z delom kot ponavadi. V takih primerjih najprej bom prosila komisarko za nekaj uvodnih besed, za predstavitev, potem pa bom predala besedo še poslancem in poslankam, ki bodo lahko zastavljali vprašanja. Najprej bodo zastavljali vprašanja koordinatorji. Če se strinjate s tem postopkom, lahko nadaljujemo in spoštovana komisarka, predajam vam besedo za vašo predstavitev. Najlepša hvala, gospa predsednica, ščasitljive poslanke in poslanci. Najprej se vam toplo zahvaljujem za vabilo, da sem ponovno z vami v odboru Regi, prvič po zaslišanju septembra. Sam se bom vedno vračala z velikim veseljem. Menim namreč, da moramo sodelovati pri oblikovanju te politike in uspešni bomo le, če bomo tesno sodelovali pri tem. Za začetek vam vsem želim uspešno, srečno novo leto, tako vam kot vašim družinam. Kot sem že povedala, je minilo že štiri mesece od zaslišanja. Ti meseci so kar zdrveli mimo. Zavedam se, da ste že začeli s številnimi poročili na lastno pobudo, ki zadevajo zelo pomembna vprašanja za našo politiko. Veselim se plodovitih razprav z vami, ko bodo ta poročila pripravljena. Tudi mi smo bili pridni teh štirih mesecev in veselime, da zdaj lahko predstavim prve rezultate naše dejavnosti na treh glavnih področjih. Spremanje novih eh, operativnih programov, izvajanje za leto 2017-2013 pa še prispevki v kohesijsko politiko oziroma prispevki v investicijski načrt. Gre za svežen gospoda Junkarja. Glede sprejema novih operativnih programov za novo programsko obdobje, obdobje se spominjam pomislekov, ki ste jih izrazili v resoluciji novembra lani. Takrat ste me upozorili na določena tveganja, da bi lahko prišlo do zamud v sprejemanju programov, kar bi lahko ogrozilo nacionalne, regionalne in lokalne organe pri uporabi ESI-ja v kriznih časih. Seveda razumem vašo zaskrbljenost, tudi za nas je bilo to zelo kočljivo vprašanje. Kot vsi vemo, evropske regije trpijo zaradi posledic krize že sedem let in seveda je naša politika eden redkih virov upanja z novim denarjem, ki se bo upravljal za hudo potrebne investicije v realno gospodarstvo. Tisti, ki so izgubili delovna mesta, ne bi smeli in ne smejo čakati še naprej, da se njihova situacija razreši in veseli me, da lahko z vami delim prve rezultate, ki smo jih doslej dosegli. Do konca lanskega leta smo sprejeli 158 programa kohezijske politike s tremi skladi RDF, ESF in kohezijskim skladom. Še en približno 40 dodatnih operativnih programov naj bi sprejeli v kontekstu postopka prenosa. Skupno to predstavlja 75 odstotkov vseh programov za cilje naložb za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. V letih 2014-2015 smo sprejeli 63 odstotkov programov za te cilje, samo 15 odstotkov za podobno obdobje leta 2007 na začetku prejšnjega programskega obdobja. Mislim, da smo tokrat upravili boljše delo. Prejšnji oktober smo prisluhnili vašim pomislikom in eh, te številke odražajo naš trud, še posebej v zadnjih nekaj mesecih. Seveda bi lahko sprejeli še več programov in tudi države članice v tem smislu pritiskajo na nas, vendar kot se prav gotovo spominjate, sem se zavezal k temu, da ne bom ogrožala kakovosti na račun količine. Ne bi želela ničesar priganjati. Ti operativni programi predstavljajo okvir za dejavnosti in ukrepe v naslednjih desetih letih, zato moramo previdno preučiti vsak program. Ljudje v praksi potrebujejo sredstva teh skladov, vendar pa ne kar tako na vsak način. To ni proračunska podpora, proračunski prenos ali transakcija, ampak je razvojna politika, ki zahteva tudi spoštovanje nekaterih odgovornosti. Komisija bo v naslednjih mesecih torej še spoštovala te odgovornosti, skušala sprejeti najboljše programe in to bo pomenilo tudi začetek številnih novih postopkov, še posebej gre za ponovno delovanje proračuna, ki ni bil podeljen v letu 2014, kar zadeva tudi pregled večetnega finančnega okvira in pa sprejem osnutka proračuna za to leto. To pomeni, da bo komisija na začetku februara sprejela predlog pregleda e MFF-a, potem pa se bodo začele razprave še z Evropskim parlamentom in latvijskim predsedstvom, s katerimi bomo zagotovili, da bomo na koncu tega dela prišli tudi do hitrega in učinkovitega pregleda glede začetka veljavnosti preostalih programa. Če se bomo držali te časovnice in prepričane sem, da bo to tako, naj bi bili preostanki, preostanek programov pripravljen za sprejem do konca maja. Vsekakor pa je to tudi odvisno od politične volje, ki jo morajo izraziti vsi udeleženi. No, potem pa še ti programi 2007-2014, njihovo izvajanje, To, kar smo dosegli pri uporabi skladov za to obdobje, je spodbudno. Od 59 odstotkov do delitev konca leta 2013 smo prešli na 75 odstotkov na koncu 2014. Z drugimi besedami to pomeni 14 milijarda prošljene za izplačila, ki so priložene v zadnjih dveh tednih leta. Vendar pa žal to ni dovolj. Države članice specifično ima države z uporabo celotnih sredstev za financiranje. In kot komisarka za regionalno politiko sem že začela sodelovati s tistimi državami članicami, kjer se programi ne izvajajo dovolj dobro in zato smo vzpostavili tudi posebno skupino za izvajanje, ki ne bi pomagala državam članicam pri njihovem trudu. Vsekakor to delo ne bo enostavno. Države članice imajo s tem težave, prav tako organi za upravljanje. Skupaj bomo preizkusili vse možnosti za to, da bomo lahko te sklade dobro uporabljali tudi v praksi na terenu samem. To zahteva tudi deljeno odgovornost in ne glede na našo pomoč bodo lahko udeleženi učinkoviti le, če bodo sodelovali v celoti. To je bistveno za uspeh te politike. Upam, da lahko štejem na vašo podporo, da boste posredovali to sporočilo tudi pri vas doma. Potem pa še prispevek kohezijske politike k načrtu Juncker. Kot veste, komisija je že predložila strateški predlog v okviru kohezijskega postopka. In brez dvema brez dvoma je to bistven korak na poti do uspeha, do uspešnosti investicijskega načrta. To je eden izmed stebrov te politike. Novi politični okvir ponuja cel sklop novih orodij ukrepov, s katerimi se bomo soočili za izzivi. Med temi orodji so finančni instrumenti morda celo najbolj spodbudni. Zato bi komisija želela spodbujati vse države članice regije, kot tudi lokalne organe, da izčrpno uporabljajo finančne instrumente. Te imajo posebno značilnost in sicer uporabljajo učinek multiplikatorja, kar je usmerjeno v neke vrste omejeno javno financiranje. Pričakujemo torej povračilo za vsak evro, ki ga investiramo, tako za posojila, za skrbniški kapital, za jamstva. V novem obdobju bomo za uredbami in s tem instrumentom podpirali projekte v vsakem tematskem sklopu. Podpora za MSP, energetsko učinkovitost, promet in tako dalje. Na prvi pogled je res, da se ti instrumenti zdijo zelo sofisticirani za nekatere regionalne organe, bi pa spodbudilo tudi naše generalne direktorate enote, da se pogovarjajo med seboj. Zelo čudno se mi zdi, da v podobnih državah članicah, v eni državi članici tak instrument deluje, v drugi pa ne. Zato mislim, da potrebujemo boljši pogled izkušenj in pa dobrih praks pri uporabljanju teh instrumentov. To je zelo dober način za to, da bomo dobili ta efekt podvajanja naših sredstev. Na začetku sem imela glede tega dvome, vendar tako ko vidim, kako stvari potekajo v državah članicah, eh, da je to dobro in da je bistvenega pomena, da države članice znajo uporabljati finančne instrumente. Podpirati moramo vse organe, vse partnere, ki naj razvijajo svoje zmogljivosti pri upravljanju s tem instrumentom. Upravičujem se ob štirih, moram zapustiti to vsejo, ker bomo začeli z. organom za tehnično podporo, za podporo nacionalnih regionalnih organov pri uporabi teh finančnih instrumentov. Želi bi dodati tudi, da je prejšnji teden komisija sprejela smernice za zagotavljanje boljšega ravnovesa med fiskalno odgovornostjo, strukturnimi reformami in potrebami, potrebo po tem, da spodbudimo investicije. V preteklosti smo se osredotočali predvsem na fiskalno odgovornost, Fiskalna odgovornost in strukturne reforme so bistvenega pomena, vendar pa to ni dovolj v smislu predpogoja za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti. Zato potrebujemo nove strukturne reforme, da bomo okrepili investicije. Države članice in regije potrebujejo našo pomoč. Dobra novica je, da skladno s temi smernicami in pod nekaterimi pogojami bo nacionalno sofinanciranje za kozijsko politiko izuzeto iz. Uh, deficitnega izračuna. Gre za tako imenovano investicijsko klauzulo, s katero bomo izvajali bistvene strukturne reforme. Poleg tega bo komisija imela možnost, da priporoči tudi podaljšanje časovnega roka za popravke. Okoliščine so ustrezne in pripričana sem, da lahko veliko prispevamo k uspehu investicijskega načrta. Počasi bom zaključila, vendar pa ne bi želela zaključiti tega nagovora brez tega, da bi spregovorila o nečem, kar je bistvenega pomena za našo politiko. Gre za neplačane račune. Ne bi bilo dobro, če bi mi kritizirali zaradi tega, ker se nisem dotaknila tega vprašanja. Kot veste, je še 19 milijarde evrov neplačnih računov konec eh, leta 2014 to moramo vzeti zelo resno. Zahvaliti se vam moram za vašo podporo pri težavnih pogajanjih glede evropskega proračuna. Po vaši zaslugi nam je uspelo zaustaviti ta učinek snežne kepe, tako rekoč. O tem smo se pogovarjali že septembra. Zaradi vaše podpore smo lahko stabilizirali backlog situacije z neplačenimi računi. Lepo pozdravljam tudi zaveze treh institucij pri oblikovanju plačilnega načrta za 2014 do 2020. To mora odražati konsistenten trud z vseh treh strani. Spoštovani kolegi in kolegice, že nekaj časa govorim, dovolite mi, da se vrnem k malo spet na Evropski parlament, da se sam vračam redno, tako na ta odbor, kot tudi v kontekstu drugih dogodkov, naprimer. primer dnevo odprtih vrat. Mislim, da ne bi se zdaj pripravili za to, da bomo sodelovali pri tem pomembnem tednu dnevo odprtih vrat oktobra. Veliko priložnosti bomo imeli še, da se pogovorimo o tem. Kot sem že povedal, se soočamo s številnimi pomembnimi izzivi in veselim se dialoga z vami glede teh vprašanj, pa tudi glede drugih. Najlepša hvala za vašo pozornost in se že veselim vaših vprašanj. Najlepša hvala, spoštovana komisarka. To ste že omenili, vendar bi želela opomniti vse poslance in poslanke, člane odbora, da ima komisarka druge zadožitve danes, mora se odeležiti zelo pomembne konference. Smo torej časovno omejeni, na voljo imamo 45 minut. Prosim, da koordinatori začnejo s prvim krogom razprav. Najprej gospod Vanisto Droj. V imenu ELS-a se zahvaljujem komisarki, da se je odeležila naše seje pa tudi, da je tako dobro začela s svojim mandatom. Čisto na kratko bi vam zastavil nekaj vprašanj, potem pa prepustil besedo tudi drugim kolegom in kolegicam, se bomo omejil. Najprej najplačeni računi. Verjamemo, da gre to zdaj stvari v dobro smer in da trdno delate na tem. Vendar me zanima, ali bi lahko predstavili, kakšno je stanje. Uh, Katere države članice to zadeva? In kako ne bi upravljali s temi neplačanimi računi? To je bistveno vprašanje. Če denarja ni za izvajanje programa, potem bo to težavno prosil bi vas torej, ali bi lahko v naslednjih dveh tednih dobili pregled glede tega, kakšna je situacija zdaj, kakšno je stanje v različnih državah članicah. V nekaterih državah članicah je očitno situacija v redu, zato ker država članica poskrbi za sofinanciranje, nekatere članice pa za to ne poskrbijo. Želeli bi torej imeti dodatne informacije v odboru regije. Potem pa še drugo vprašanje, ki zadeva makro regije. Res je, da je to bistveni vidik naše politike. Bi pa želel jasno povedati, da si ne želimo Evrope, ki bi bila fragmentirana na številne makroregije. Vsak mora nekaj storiti, tukaj moramo poštevati tudi čezmejni vidik pri dejanskih instrumentih in ELS ne bi želela podpirati še nadaljnega vzpostavljanja makroregij po celotni Evropski uniji. Zanima me, kakšno je vaše jasno stališče glede tega. Hvala. Komisarka, bi se želeli odzvati takoj, morda imate kakšne informacije za gospoda Fanistorova, potem pa bomo nadaljevali z naslednjimi intervencijami. Bi se želeli odzvati? Da, lahko. Ali pa nadaljujemo s koordinatorji? Hvala lepa. Dve kratke vprašanje veselim me, da imamo sedaj toliko odobrenih operativnih programov. Prvo vprašanje, ali obstajajo države članice, kjer še ni ali je malo odobrenih operativnih programov, kjer obstajajo prav posebne težave. In drugo vprašanje, ki bi me zanimalo, kako deluje, kako bi naj delovala razlaga tolmačenja pakta za stabilnost in rast v kohezijski politiki. Tukaj z Lambertom sva poskušala uvesti tako imenovano zlato pravilo, ki je že pravilo to, kar si sedaj tolmači komisija. Nimi pa popolnoma jasno, kako bi naj to delovalo. Seveda se veselim, da sedaj vse skupaj deluje, ne da bi bilo potrebno kaj reči še na to točko. Je bilo pa to težko izpogajati in uveljaviti takrat. Zanima pa me, kako to izgleda v praksi. Hvala lepa. Thank you, thank you um, na... Najlepše hvala. Potem pa še v imenu EKR, gospa Tomašič. Hvala vam lepa. Um, imate država članica, koje su nove? Nisu... Najlepša hvala. Nekatere nove države članice se še ne znadejo zelo dobro, vlade prav tako niso zelo uspešne pri tem, da bi dobro črpale sredstva iz evropskih skladov. Te vlade svojo nedejavnostjo potem pomenijo tudi breme za Evropsko unijo. Ali bi lahko Evropska komisija našla način, da pomaga tem novim državam članicam pri tem, da izvajajo svoje delo? Thank you. From the ALDE Najlepša hvala v imenu ALDE, gospod Miltenburg. Ja, dank u eh, voorzitter. Ik zal het ook heel kort houden. Allereerst ook eh, welkom aan de Europese... Hvala lepa, kratek bom. Najprej bi rad prisrčno pozdravil komisarko. Upamo, da vas bomo v naslednjih letih videli bolj pogosto. To je dober začetek za dobro sodelovanje za naslednje leta. Sami ste že spregovorili o tem operativni programi, so stekli počasi. Sedaj imamo zamudo že leto dni. Kako boste poskrbeli za to, da bodo države, ki imajo absorpcijske težave, v naslednjih letih investirale sredstva, ki jih je potrebno investirati? In če pogledamo nazaj na ta postopek, vem, da še ni prav veliko zgodovine. Verjetno ste se kaj naučili iz eh, prejšnjih časov. Verjetno bi bilo dobro, da bi, ko se začnejo priprave na naslednje operativne programe, se izognili ponavljanju zgodovine, da ne bi torej spet prihajalo do zamud. Ta začarani krok moramo prekiniti. In potem še eno vprašanje, kako boste preprečili, in prvi znaki so vznemirljivi. Kako boste preprečili, da v državah članicah pri porabi evropskih sredstev bo izveden ustrezen nadzor, da ne boste zanemarjali vprašanja nadzora. Za MSP je pa je morda pomembno tudi, da vedno ne nadziramo preveč. Torej moramo imeti sistem, ki bo temeljil na zaupanju Seveda ne smemo imeti sistema, ki temelji na nezaupanju, tudi torej ne preveč nadzora za MSP-je. Potem pa še urbana agenda, kako kaže tukaj, torej politična zagotovila, da bi okrepili tudi urbani vidik evropske politike. Hvala, gospod Omrži. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, spoštovana gospa komisarka, da ste z nami. In imam določeno vprašanje glede časovnice sami ste že podali nekatere odgovore in cenim tudi to, da je Evropska komisija skušala čim bolje oceniti programe pred koncem lanskega leta. Skladno z ocenami Evropske komisije naj bi sprejeli še približno 220 programov in vse naj bi storili za to, da bi se izognili neprijetnim presenečenjem pri prilagoditvah MFF-a. Glede operativnih programov mislim, da bi bilo zelo zanimivo za naš odbor, če bi imeli na voljo določene izbire za naložbe, naložbe, ki so jih izvajale regije v različnih programih, zato da bi lahko ugotovili, katerim ciljem so usmerjeni novi programi za obdobje 2014 do 2020. Potem pa še druga pripomba, ki jo imam glede Junkerjevega programa zasebni vlagatelji, kolikor veste, včasih niso pripravljeni tvegati in raje usmerjajo svoja sredstva v velike evropski kapital in v velike regije. Vendar pa še kako potrebujemo take investicije v manj razvitih regijah Evropske unije. Moje vprašanje je, kaj lahko Evropska komisija stori za to, da bi preusmerila te investicije na ogrožena območja. In to je zelo pomembno tudi za mlade. Tudi jamstva za mlade morajo prispevati k izboljšanju situacije v teh težavnih regijah. In to v evropskem kontekstu, ki kar kriči po okrepljenih investicijah. Vsi sledimo, kako je trenutna situacija v Evropi in mislim, da bi lahko z kohezijsko politiko veliko prispevali k temu, da mladi iz teh problematičnih regij ne bi bili ukopani zaradi te neuravnovešene obravnave. Potem je pa zanima tudi, kaj Evropska komisija namerava storiti za to, da se bo ustvarilo Evropsko tožilstvo, s čimer se bo hranilo tudi kredibilnost glede uporabe sredstov iz skladov. Najlepša hvala, gospa Vana, bi želi podati svoje pripombe, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Komisarka, pozdravljeni tudi z moje strani v odboru. Hvala lepa za vaše informacije. In uvodne besede. Imam pa specifično vprašanje, kar se tiče naložbenega načrta oziroma kar se tiče povezave kohezijske politike z naložbenim načrtom. Kako boste preprečili, da ne bi prišlo do sporednega razvoja naložbenih politik, ko bi imeli novo obliko naložbene politike, ki bi ne tako kot kohezijska politika bila predmet določenih pravil. Naprimer, nekaj, kar smo skupaj pripravili v zadnjih letih, namre, namreč, da je kohezijska politika povezana s varstvom podnebja, s trajnostnimi cilji in s cilji Evrope 2020. Da imamo torej razvita osnovna načela, kot je partnersko načelo na organizacijski ravni ali vključitev lokalnih organov in civilne družbe. Gre tudi torej zelo za evropsko dodano vrednost pri kohezijski politiki in tudi cilj teritorijalne kohezije je pomemben. V novem naložbenem načrtu, ki je torej nov, pa večina teh pravil ne velja. Mar ne vidite nevarnosti, da bi prišlo do usporednega razvoja dveh različnih investicijskih politik? Nekoliko bom pretiravala. Ena stran je strukturna politika za revnejše države, druga pa naložba potem za bogatejše. Namesto, da bi imeli teritorijalno kohezijo, bi potem prišlo še do večjega razkoraka teritorijalne in tudi socialne kohezije. Najlepša hvala, gospod Damato. Najlepša hvala, lep dan vsem. Hvala, da ste danes z nami. Pripričana sem, da kot nekdanja poslanka veste, kako pomembno je za nas, da smo v rednih stikih z vami v tem odboru. Vprašati moram, kako je z operativnimi programi, ki še niso bili sprejeti za Italijo, ne da bi želela osredotočiti vašo pozornost na to državo, ki je ravno kar imelo predsedovanje, vendar mislim, da ima to simbolni pomen za celotno Evropo. Moramo zagotoviti to, da bomo prejim, prevzemali odgovornosti, jih spoštovali. Gre za odgovornosti ne le komisije, ampak tudi nacionalnih organov in regionalnih organov, ki si seveda želijo uporabljati evropske sredstva za razvoj svojih regij in za spodbujanje gospodarske rasti. Omenjali ste tudi administrativno pomoč za države članice, tako da bodo imeli boljši dostop. Kaj več podrobnosti? Hvala lepa. To so torej bila vprašanja koordinatorjev političnih skupin. Prosim za odgovore. Prosim za odgovore na vsa vprašanja, če je to le možno. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanja. Najprej, kar se za ostanko tiče, kot sem dejala, že pri resoluciji novembra, takrat ste izpostavili pomen in nujnost rešitve zamud pri plačilih. Kot sem že dejala v govoru, bomo storili vse, kar bo potrebno. Imeli smo sestanek s komisarko Georgijevo in dvema generalnima direktorjama, DG Regi in DG Proračun, da bi torej našli način, kako to vprašanje rešiti. Kot sem že dejala, pa smo najprej uspeli stabilizirati, zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, ta učinek snežne kepe. Sedaj smo še vedno pri enaki številki kot novembra, še vedno januarja. Marca 2015 bomo pripravili nekaj scenarijev, ko bo globalna slika jasnejša za glavna politična področja. kajti ne gre samo za regionalno politiko, vendar pa mislim, da bomo leta 2015 vse institucije morale tudi uresničiti načrt za zniževanje ravni plačil in zamud na tem področju. To je zelo pomembno področje in lahko vam zagotovim, da boste to dobili čez dva meseca nimam pa številk po posameznih državah. Lahko pa vam zagotovim, da bodo moje službe GD regijo to ponudila. Lahko to dobimo v naslednjih dveh tednih, da bi potem točno vedeli, zakaj gre. Hvala lepa. On macro regional, on, uh, on the second question you put on macro regional. Torej, kar se tiče makro regional, ekonomske strategije. Je moje mnenje nekoliko drugačno kot vaše, kaj ti sama se zauzemam za to makroekonomsko strategijo. Jadransko-jonska makroregija, mislim, da je to dobro in mislim, da imamo dožnost do držav, ki niso članice, da to izvedemo. Žal pa je bila potem politična odločitev, da v naslednjih petih letih širitve ne bo. Imamo pa moralno obvezo, da pomagamo tudi državam, ki niso članice Evropske unije. In to je zelo pomembno orodje. Če smem sedaj nadrevati v romuščini. Sunt, eh, sunt convinsă că eh, statele... Pripričana sem, da države članice, ki, oziroma države, ki niso članice Evropske unije, uporabljajo makroregionalne strategije za opredeljevanje rešitev v smislu izmenjave dobrih praks. Imamo na primer strategijo za Jadransko-Jonsko regijo, štiri države članice, med katerimi tudi uh, Grčija in Italija, ki si izmenjujejo izkušnje na področju turizma, lahko jih eh, naprimer posredujejo tudi v Bosno in Hercegovino, Črnogoro in to je bistvenega pomena za to, da sodelujejo države članice Evropske unije tudi z državami, ki niso članice Evropske unije. Z makroregionalno strategijo lahko tudi pridemo do takšnih rešitev. Imamo tudi makroregionalno strategijo za Podonovje, za Balsko območje, kot sem že povedala, tudi za Jadransko-Jonsko regijo. In svet pravi, da ne bi imeli tudi strategijo za Alpsko regijo. Če bodo države članice lahko identificirale nekatere ustrezne rešitve, potem jih morajo predstaviti tudi drugim. Makroregionalna področja pomeni več kot le financiranje. V nekaterih državah članicah ni bilo mogoče teh sredstev uporabiti, zato ker ni bilo na voljo dovolj administrativne infrastrukture ali pa zaradi drugih razlogov. Zelo pomembno je, da torej poiščemo rešitev za črpanje te pomoči v teh državah članicah za to vprašanje, gospod Krel, seveda imamo države članice eh, z nizko stopno implementacije. In kot veste, je makro regija eden od načinov, kako bi nam lahko uspelo v prihodnosti. Druga pa je projektna skupina, ki smo jo že ustanovili konec decembra in osem držav članic, kjer imajo nižjo kot 60 odstotno absorpcijo. In storili bomo vse, da bi jim pomagali. Kot veste, pa je zelo pomembno si skupno prizadevati z obeh strani. Ne moramo se odreči našim kriterijem in zakonodaji. Je pa včasih težko verjeti, da nam bo v enajstih mesecih v bistvu uspelo doseči to, kar nam ni uspelo v sedmih letih. Kakorkoli že, lahko računate name, storili bomo vse, kar bo potrebno. S temi obiski strokovnjakov smo že začeli. Obiski strokovnjakov iz eh, GD-ja. -ja. Mačarska, Slovaška, to smo začeli. In tukaj bomo pripravili akcijski načrt za vsako od držav članic. In prosila sem GD, da uporabi tehnično pomoč, če bo to potrebno, da ponudimo tudi na voljo osebje pomoč, da pač jim pomagamo in storimo vse, kar je v naši moči. Kakorkoli že, naj vam zagotovim, da so novo sprejeti programi govoril sem že o zamudah, o neplačanih računih za kohezijsko politiko, da to ni vplivalo, sploh ni vplivalo na začetek novih programov. Delujemo na obih frontah, torej na eni strani, da skušamo zaključiti, kaj se da najbolje program 2007-2014 in da potem začnemo kar najbolje novo programsko obdobje do leta 2020 in skušamo zagotoviti, da nas ti neplačeni računi ne bodo bremenili. Kar se tiče prožnosti, kot veste, smo na zadnjem sestanku kolegija sprejeli pametnejšo uporabo pakta za stabilnost in rast. To je komisija napovedala prejšnji teden. Seveda v okviru zakonodaje, vendar pa mislim, da je pomembno, da prepoznavamo pomen evropske kohezijske politike. Ponudili smo poseben status nacionalni stopni sofinanciranja po paktu za stabilnost in rast. Kot sem že dejala, nekatere države članice bodo izuzete iz zračuna glede proračunskega primankljaja in to je po mojem zelo pomembno ta klauzula o naložbah bo sedaj trajni element, stalni element za države članice. Potem spet vprašanje o novih, novejših državah članicah. To je bilo predvsej odločno vprašanje. Mislim, da države članice niso breme. Nekatere so z izvajanjem začele pozno, tako je v večini primerov. Začele so pozno, tako da bi bila malo manj stroga. Vendar pa torej to projektno skupino smo ustanovili, vzpostavili za izvajanje zakonodaje in ta akcijska skupina imamo posebno skupino za svetovanje državam članicam. To bo prav gotovo dobro. Razposlali smo skupine, ekipe iz GD Regio v vse države članice, kjer je stopnja izvajanja programov pod pragom 60 odstotkov, tako da bi pomagali tem državam članicam, da poiščejo način rešitev da lahko povečajo tudi stopnjo absorpcije sredstev iz teh skladov. Določene lekcije moramo poštevati, nekaj smo se naučili v primerjavi z obdobjem leta 2007-2014, smo mislim, da že dosegli določen napredek, bistven napredek. 63 odstotkov operativnih programov smo dosegli na absorpcijski ravni, v prejšnjem obdobju pa smo imeli le 15 odstotkov za vse te operativne programe. Toliko torej glede novih držav članic. Potem naj se odzovem še na vprašanje skupine Alde. Kako se bomo naučili določenih lekcij, kako bomo v prihodnosti delovali tako, da se bomo izognili situacijam, ki povzročajo toliko skrbi? Glede nadzora ste lahko pripričani, da bomo imeli revizije, ki jih bo organizirala Evropska komisija. Takšne revizije bodo organizirane za vsako državo članico. In večina nepravilnosti, ki smo jih odkrili ali pa naj bi jih odkrili, bi se jim lahko izognili, če bi države članice delovale hitreje, se odzivali hitreje. V vsakem primeru lahko na različne načine organiziramo takšen nadzor, tako da lahko ugotovimo, kako se porabljajo sredstvo in obenem ugotovimo tudi, ali se predpise spoštuje. Tudi nekateri politični vidiki so pri tem zelo pomembni. Ogotoviti je treba, ali nekateri projekti izpolnjujejo zahteve, kot jih nareka zakonodaja in če, ali moralno, logično gledano, lahko to umestimo tudi v kontekst gospodarske krize. O tem smo se že pogovarjali in pogovarjali smo se o nekaterih naprimer igriščih za golf, frizerskih salonih, nekaterih dejavnostih. Torej, Španija predlaga za programsko obdobje za leto 2016, naprimer, igrišče za golf in tukaj je morda zadeva nekoliko sporna. Ne moram sama sicer odgovarjati na ta vprašanja specifično, v prihodnosti pa bomo morali prevzemati odgovornost za ustvarjanje takih eh, priložnosti, ki bodo ponujali tudi dodatna delovna mesta. Imeli naj bi več letališč, tudi lokalnih, regionalnih letališč. Na Polskem, naprimer, je situacija taka, da se vlaga na milijarde naložb v projekte, potem pa letališče uporabi 10 do 20 potnikov na teden ali pa kaj takega. No, tega ne moremo več podpirati, to ni vzdržno. Splošno gledano lahko povemo, da ne moremo podpirati tega, kar država članice želijo zapisati v oblikovanje politike za raziskave. Ne podpiramo več naložb, ki smo jih določeno obdobje imenovali kot dvomljive naložbe. Nekateri zasebni partnerji bi se lahko potegnili za takšne naložbe. Ne moramo pa uporabljati evropskih sredstev za to. Že, pred, že med predstavitvijo sem povedala, da morajo države članice oblikovati kvalitetne projekte za obdobje 2016-2020. Projekte, ki bodo res nekaj doprinesli. Hvaležno sem, da imamo zdaj zakonodajo, pa tudi meje, ki omogočajo državam članicam, da delujejo v smeri 11 ciljev za obdobje 2016-2020. Potem pa še vprašanje gospoda Omržeja glede operativnih projektov. Kot sem že povedala, tudi nas zanima, kakšne investicije si zamišlja država članice za obdobje 2014 do 2020. In tako je, ko bomo dobili nekaj več informacij o tem, bomo obvestili tudi vas, vaš odbor in Evropski parlament nasploh. Vse te naložbe morajo biti skladne s temi enajstimi tematskimi cilji, ki ste jih vi skupaj s svetom sprejeli, prenesli v zakonodajo. In kot sem že povedala, za inovacije in raziskave potrebujemo res le projekte, ki zadevajo inovacije in raziskave, nič drugega. In kot ste povedali, tudi mladi so prioriteta. strukturna politika je pomembna, vendar moramo usklejevati naše delo tudi s komisarjem za socialne zadeve, zato da bomo izvajali projekte, ki bodo zadevali tudi predvsem mlade. Potem pa še problematične regije, ogrožene regije. Pred dvema tednoma sem se udeležila srečanja ultraperifernih območij in pogovarjali smo se o vseh specifičnih težavah, s katerimi se soočajo ta območja. To so regije, ki jih ne smemo pozabiti in zato potrebujemo akcijski načrt, ki bo zelo konkreten in bo usmeren v reševanje situacije na tej skrajni periferiji. Potem pa še investicijski načrt, Junkerjev načrt. Seveda nimamo dobesedno mehanizma za izvajanje strukturnih sklada. Ugotoviti je treba, ali bi sklad za strateške naložbe lahko aktivirali v te namene. V vsakem primeru sklad za strateške naložbe bo dopolnil sklade za regionalno politiko. Mislim, da je torej pomembno vedeti, da to je visoko na našem dnevnem redu. Potem pa še eno vprašanje, povezano s tem, gospe Vane, glede. glede geografskih kvot. Tega ni bilo predvideno, vendar pa mislim, da je razprava v Evropskem parlamentu potekala. Foarte atenți ca aceste investiții să nu in menim, da moramo biti izjemno pazljivi in zato, da bomo zagotovili, da te investicije ne bodo samo še poglobili razlik, ki že obstajajo. In v zvezi s tem menim, da moramo imeti debato, debato, ki bo pokazala, če geografske kvote potrebujemo. Kot verjetno, ve, kot verjetno veste, imamo zdaj pravilo, prvi pride, prvi melje. Ampak, ampak mislim, da to pravilo verjetno ne bo najbolj ugodno za tiste najbolj prikrajšene regije. Dobro, imamo tudi zakonodajo, ki jo nameravamo sprejeti po razpravi na Evropskem svetu v zvezi s tem. Eh, vaš odbor pa prosim, da bi zagotovili, da bo ta zakonodaja pripravljena kar se ta hitro in sicer že meseca junija, tako da bi lahko začeli primerno izvajati eh, Junkerjev načrt že poleti. Verjetno ste videli, da bomo imeli samo en center, eh, kamor boste lahko poslali vse projekte, tam bodo se skupaj pregledali, pregledali tudi nudili vso tehnično in operativno pomoč za države članice v smislu izvajanja teh projektov. Zato, da boste vsi v državah članicah točno vedeli, kako poslati točne, um, resne, uh, konkretne projekte, zato da bodo upravičeni za financiranje iz uh, Junkerjevega načrta. Uh, potem naslednje vprašanje. Ja, Kalabrija, Sicilija in. Uh, in kompanija so bolj problematične regije. In ja, v zvezi s temi regijami nameravamo pripraviti tudi konferenco. Te so tudi zadnje tri regije, ki so postale projekte za operativne programe. Trenutno komisija preučuje te um, predloge. Do zamude pa je preprosto prišlo zato, ker je prišlo do blokade um, na regionalni ravni in uh, nacionalni ravni. Pač nekje se je zataknilo. Za obdobje 2007-2013 je bilo sofinanciranje na nacionalni ravni 50 odstotno tudi za te tri regije, ampak zato, ker donos teh programov ni bil zadovoljiv, so spremenili tudi stopnjo sofinanciranja, ta se je znižila na 25 odstotkov za te tri regije. In o temih eh, pragovih se same drž odločajo države članice, suverene so v zvezi s temi odločitvami ampak včasih pride do to vrstnega manjka pri koordinaciji na regionalni in nacionalni ravni, včasih pride do zamude. Mi pa zdaj iščemo rešitve tudi za te tri regije. Kot sem povedala že na zaslišanju, sem sama prepričana, da mi pač Evropske unije, da smo vložili ogromno truda v to vprašanje. Več milijard evrov smo namenili tem regijam na jugu Italije, ampak gospodarske rasti preprosto ni bilo tudi v ustvarjanje delovnih mest. Ne. Zato menim, da je prav, da imamo zdaj to projektno skupino, ta task force, ki uh, mora preučiti, zakaj je prišlo do uh, to vrste situacije na jugu Italije. Imamo tudi države na vzhodu Evrope, ki so dosegle rezultate. In uh, smo opazili, da, so, da se razlike znižujejo. Dobro, trenutno še malce zaostajajo, tudi za zgodovinskih razlogov pač. Um, Gospodarski razvoj se je tam začel malce kasneje, ampak zadeva se izboljšuje, razlike se znižujejo. Na jugu Italije pa moramo situacijo še malce bolj podrobno preučiti. Zato, da bi razumeli, odkot oziroma zakaj je tam situacija drugačna. Tried, yes. <laughs> uh, Hvala lepa mislim, da ste skušali odgovoriti na vsa vprašanja. Še en manjši krok vprašanj. Najprej podpredsednik parlamenta Waldholzer, potem pa gospod Polčak, podpredsednik odbora in Blanko Lopez še. Se strinjate? Da bi torej imeli še ta tri vprašanja in potem bomo verjetno končali pravočasno. Prosim. Senjora. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Lepo pozdravljeni, gospod komisarka. Prvo, kot prvo se želim zahvaliti za to, kar ste povedali danes in tudi za to, kar ste bili izjemno odkriti danes. Spustili ste se tudi v teme, ki so zelo kočljive in najlepša hvala za to. In mislim, da vas zato lahko samo spoštujemo. Menim, da ste danes nalogo opravili izvrstno. Jaz sem imel par vprašanj. Pravzaprav eno vprašanje, en komentar. Vprašanja ne bom več postavljal, zato ker gospod Van Nistelrooy že postavil to isto vprašanje in sicer zanimalo ga je, kaj se bo zgodilo s še neplačenimi računi, na to ste odgovorili. Potem pa še komentar. Moram reči, da sem izjemno zadovoljen ker ste omenili dneve odprtih vrat. Pomembno je namreč, da parlament in pa naš odbor in pa tudi, da Evropska komisija, da vsi skupaj uh, pokažemo, da je tudi odbor za regije izjemno pomembna institucija. Kot veste, se je uh, pripravljajo ti dnevi odprtih vrat. Od 12. do 15. februarja bo bodo potekali ti odprti dnevi, tako da sem zelo, samo želel omeniti, da sem zelo zadovoljen, da boste vi osebno, kot tudi komisija, vključeni v te aktivnosti aktivnosti dneve odprtih vrat. Mislim, da bo prišlo več kot 800 oseb in to je, to je zelo dobro. Hvala lepa, gospod Polčak. Yes, Na kratko, prosim. Ja, hvala lepa. Rad bi vprašal gospod komisarko sledeče vprašanje. Kar se tiče finančnih instrumentov, ki jih je Evropska komisija predstavila decembra lani, Sedaj se predvideva podvojitev teh finančnih instrumentov. Kako si pa predstavljate konkretno izvedbo te podvojitve, konkretno pri operativnih programih, ki so že večinoma odobreni? Kako se bo to, ta podvojitev kazala v konkretnih operativnih programih? Upam, gospa komisarka, da bomo naslednjič imeli več časa za razpravo z vami, da bodo tudi drugi lahko zastavili vprašanje. Eh, Najlepša hvala, gospod komisarka. Tudi sam se vam zahvaljujem za informacije, ki ste jih eh, omenili v zvezi s še neplačenimi računi. Bi pa želel še nekaj omeniti. Ti neplačeni računi so pravzaprav dediščina, ki jo je trenutna komisarka podedovala. Tako, tako da zdaj zres ne moremo eh, od nje vehementno zahtevati, da v dveh mesecih razreši to, česar prejšnje komisije več let niso, uspe, niso uspele razrešiti. Tako da prosim, naj bodo um, predstavniki ljudske stranke malce bolj zmerni, saj ta komisarka ni odgovorna za te um, anomalije, tako rekoč. Zdaj pa bi želel načeti še eno temo, ki me zelo skrbi opažamo, da nastajajo problemi v državah, kjer potrebujo investicije. Do težav pa je prišlo preprosto zato, ker niso izčrpali vseh sredstev, ki so jih imeli na voljo v tem prejšnjem obdobju. Menimo, da bi bilo pametno jim nuditi več sredstev v sklopu kohezijske politike. Zlasti govorimo o državah ju, na jugu Evrope, ki potrebujejo ta sredstva. Torej, zanima me, eh, kako se namerava tega lotiti komisarka? Kako nameravate pomagati, da bodo te države uspele pač izčrpati oziroma pridobiti vsa sredstva, ki so na voljo, preden se zapre to programsko obdobje? Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolege, še deset imen imam na seznamu, vendar pa žal nimamo dovolj časa. Prosim, oprostite mi, obljubim pa, da bomo od jutri začeli že z organizacijo naslednje izmenjave mnen s komisarko. Preverili bomo, uskladili se bomo med sabo. Jasno je, da potrebujemo več časa. Veliko tem je za razpravo s komisarko in upam, da bomo to priložnost dobili k malu. Prosim sedaj za odgovore na vprašanja. Mulțumesc foarte mult în legătură cu Open Days, formul... Najlepša, hvala. Hvala za vprašanje. Glede odprtih vrat, to je ta forum, ki bo potekal meseca oktobra, Eh, prepričan sem, da bo to pomemben, izjemno pomemben dogodek tudi za regionalne politike. Skupaj z odborom regije, Evropskim parlamentom in odborom regij bomo, mislim, da odlično organizirali te dneve odprtih vrat. Pa komunikacija med nami mora biti zelo dobra, zato ker ta dogodek mora biti odlično izpeljan. Bomo pa a, eh, te dneve odprtih vrat izkoristili, zato da bi vsem povedali, kako pomembna je regionalna politika zlasti za naše državljane. Glas v regiji je po našem mnenju izjemno pomemben in zelo sem zadovoljna, ker opažam, da ogromno novih članov odbora regiji ima izkušnje z tega področja in vedo točno, kaj je treba storiti. Ampak kot sem že povedala, smo že imeli sestanke tudi med komisijo in odporom regij in sama želim um, ohraniti stik s tistimi, ki uh, predstavljajo regionalne oblasti, nevladne organizacije in tako naprej. Čez dva tedna, če se ne motim, bomo tudi v Bruslju imeli sestanek vseh regionalnih um, uradov, obč, vseh evropskih občin, uh, um, regionalnih uh, oblasti in tako naprej. To bo izjemno pomembna konferenca in upam, da bomo uspeli skupaj odlično pripraviti. Zdaj pa uh, odgovor glede finančnih instrumentov. Ja, res je. Uh, mi smo želeli podvojiti višino teh sredstev v obdobju, ki ste ga omenili, za operativne programe. In kot rečeno, nameravamo z Evropsko investicijsko banko vzpostaviti platformo, um, ki bo nudila tehnično pomoč državam članicam. Več kot 400 oseb smo povabili iz upravljalskih organov iz vseh držav članic, preprosto zato, ker želimo spostaviti neposreden stik med predstavniki komisije EEB-ja in temi nacionalnimi upravljalnimi organi želimo, da bi se tudi oni seznanili z najnovejš, ne, najnovejšimi um, novostmi na tem področju. Kot veste, smo v obdobju, obdobju 2007-2013 imeli sredstva na voljo samo za MSP-je in uh, za regionalne organe. V naslednjem finančnem obdobju pa bodo te finančne instrumente lahko uporabljali za um, projekte vseh vrst, naprimer čiščenje voda, um, posodobitev sistema javnega transporta in tako naprej. Vem, da so ti finančni instrumenti na prvi pogled malce kompleksni, ampak prepričana sem, da a, lahko države članice poiščejo primere najboljših praks, iz drugih držav članice veliko naučijo, eden od drugega in tako naprej. Torej, prepričana sem, da bo uporaba preprosta. Španija, Francija in Malta že uporabljajo ta, te finančne instrumenta in en, vsak uložen evro um, ustvari tri nove evre v sklopu teh projektov. In cilj teh uh, naložb je ustvariti ta uh, učinek multiplikatorja na evropski ravni. Ve, kot veste, imamo tudi projekt, in, in, instrumente Jasper, Jessica, Jeremy in tako naprej. In ti, teh instrumentov države članice še ne uporabljajo, saj ne na nek resen način. Mislim, da bi lahko države članice teh, te instrumente uporabljale na, na veliko bolj koristen in donosen način. Te instrumenti že, post, že obstajajo in uh, tudi statistični podatki kažejo, da ko so jih države članice začele uporabljati, so generirale konkretne ja, in donosne rezultate. Zdaj pa še vprašanje teh neplačanih računov. Ja, to je pač zapuščina, ki jo je prijela ta komisija in to težavo bo treba razrešiti. Seveda bomo storili vse, kar lahko, zato da bi to rešili. Ampak kot so povedali že na zaslišanju, ni to zares v moji pristojnosti to je bolj v pristojnosti komisarja za proračun. Zato moramo spostaviti dober dialog z gospod Georgijevo. Od Generalne direkcije za proračun smo že prosili, da nam točno pove, kako bi lahko v praksi um, rešili to težavo. In pripričana sem, da lahko v to debato stopi tudi odbor za finančne zadeve Evropskega parlamenta. Menim pravzaprav, da bi se morali te, da bi moral tako da bi morala tako generalna direkcija za regionalni razvoj kot generalna direkcija za proračun na komisiji se lotiti tega vprašanja. No, kot rečeno, menimo, da bi bilo, menim, da bi bilo prav, da gre več investicij manj v tiste manj razvite tveganje. Tudi parlament bo odigral kar veliko vlogo pri sprejetju strateškega načrta, ki bo sprejet eh, junija. Glede tega, kako bodo ta sredstva razdeljena, Pa takole, tam okoli 315 milijard evrov eh, denarja bo na voljo, prav tako pa um, bomo še naprej imeli odprte sklade za razvoj infrastrukture. Kot rečeno, bo Evropski parlament odigral izjemno pomembno vlogo v smislu sprejemanja strateških odločitev. Hvala. Hvala lepa, komisarka. To je bila torej današnja izmenjava mnen z vami. Hvala lepa za odeležbo, hvala lepa za informacije, ki smo jih dobili. Obljubili ste nam, da nam boste dodatne informacije o zamudah še poslali in tudi glede geografskih razsežnosti teh zamud čez dva tedna. Naš naslednji sestanek pa bomo organizirali kar se da hitro. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za vse. Želim vam uspešno leto in uspešno delo.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 Okay, colleagues, may I ask? Tako, prosim, kolegice in kolegi, sedite se spet na svoja mesta. Please. Can we continue with the agenda of the meeting? Radi bi nadaljevali? Lahko? Ne, ne moramo demokracijo. Hvala lepa torej, prosim, poskusimo nadaljevati z dnevnim redom. Še predtem pa dobi besedo gospod Van Nistelrooy, prosim. Hvala lepa. Kar se postopka tiče, torej vsi vemo, da bi potrebovali več časa s komisarko. Imeli smo še seznam desetih, ki so želeli zastavljati vprašanja. In vem, da so pripravili specifično vprašanje. Torej, to je kot nogometna tekma. Prvi polčas je to bil s komisarko. Ko bo spet lahko prišla, pa bomo imeli drugi polčas in bomo začeli s tistimi, ki vprašanj niso mogli zastaviti upamo, da bomo to zagotovili v prvem polletju tega leta. To ste sami že dejali, vendar pa to želim še sami izpostaviti. Torej, nekateri niso dobili besede. Vprašanja pa so imeli. Da, hvala lepa, to sem že omenila. Že sedaj bomo začeli s pripravami na naslednjo izmenjavo mnen s komisarko. Že ta teden bomo začeli s tem. Je pa seveda to odvisno od programa dela komisarke, od programa dela našega odbora, kakorkoli že v naslednjih mesecih bomo imeli še eno izmenjavo mnen s komisarko, tudi glede specifičnih tem, seznam, ki ni, teh eh, poslancev, ki niso mogli zastaviti vprašanja, pa bom shranila in bodo lahko takrat zastavili vprašanje, bomo tam nadaljevali, ker smo danes končali. Hvala lepa za razumevanje. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo, pravzaprav je to mnenje o Evropski mreži služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljne povezovanje trgov dela prost pretok oseb je temeljna svoboščina Evropske unije, državljanov in eden od stebrov skupnega trga Evropske unije. Odbor Impel pripravlja zakonodajno poročilo glede predloga komisije za to, da bi racionalizirali Evropsko mrežo služb za zaposlovanje. Nadaljni cilj je, da bi delo je malce imeli boljši dostop do informacij na tem področju. Mi pripravljamo mnenje, poročevalka, pripravljalka mnenja je gospa Dančila. Naš decembrski sestanek je bil namenjen začetnim pogledom na to temo, zdaj pa nadaljujemo. Rok za predloge sprememb je petek 30 januarja opovdne. Potem bomo februarja lahko oglasovali, tako da bo odbor za zaposlovanje dobil naše mnenje še pravočasno pred glasovanjem marca. Je to sprejemljivo za vse politične skupine? Da, hvala. Da, 30. januar, petek, opovdne je rok. To je torej rok za predloge sprememb. Več kot deset dni imamo. Torej, nihče ne ogovarja, tako da dobi besedo kar gospod Dančila. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala vam in vsem vašim kolegom. Želim pa vam prvo kot prvo tudi srečno in uspešno novo leto 2015 vsak dan več kot eno, več kot en milijon evropskih državljanov, ki pač živi v neki državi članici, gre čez mejo za to, da bi poskušali najti zaposlitev drugot. Več kot sedem milijonov državljanov Evropske unije pa je leta 2013 živelo in delalo drugot, ne v svoji matični držači, državi članici. 75 odstotkov jih je bilo gospodarsko aktivnih in to je možno predvsem zato, ker imamo prost pretok eh, ljudi v Evropski uniji in to da našim državljanom možnost, da poiščujo zaposlitev drugot, ne da bi za to potrebovali dovoljenje za delo. Če pogledamo statistične podatke v Evropski uniji, vidimo, da je število državljanov, ki živijo eh, drugot kot v svoji matični državi, vidimo, da se je ta številka povečala za 60 odstotkov od leta 2005 naprej, torej po velikih širitvah 2004 in 2007. Ampak to kljub samo predstavlja samo 1,3 odstotka vse delovne sile v Evropski uniji. No dobro, ta pretok delavcev se je um, znižal za 30 odstotkov zaradi um, krize, pa vseeno. Mi ocenjujemo, da se je BDP v 15-terici zaradi tega um, pritoka povečal za um, en odstotek v obdobju 2004-2009 zaradi te nove delovne sile. V številnih državah članicah opažamo, da nimajo dovolj um, kvalificirane delovne sile, pač primankljaji obstajajo. Kljub temu, da imamo v Evropi 25 milijonov brezposlenih. 5 milijonov teh brezposlenih so mladi ljudje. Uh, vedno več Eh, pa imamo prostih delovnih mest od eh, druge polovice 2009 naprej, zlasti v tistih regijah, ki se hitro razvijajo, zlasti tam torej, kjer stavijo na razvoj novih tehnologij, telekomunikacije in tako naprej. In uh, v to igro pač stopi EURES. EURES je odlična priložnost za vse tiste, ki v Evropski uniji iščejo zaposlitev. Je brezplačni portal, ki vsem nudi informacije v zvezi s delovnimi in življenskimi pogoji v drugih državi članicah. V 25 jezikih eh, se lahko posvetujete s tem portalom tako delodajalci kot delavci. potem pa preko Euresa delodajalci, delodajalci in delavci najdejo pač eni delavci, drugi pa delovna mesta v tistih eh, deficitarnih področjih. Imamo tudi programe, ki so zlasti bili sprejeti za mlade. 4 milijone, 4, 4 milijone državljanov se posvetuje s tem sistemom vsak eh, mesec, mislim, in več eh, deset tisoč delovnih razmeri je že bilo vzpostavljenih zaradi Eurasa. Več kot 100 eh, tisoč CV-jev se pošlje preko sistema Euras. S tem predlogom uredbe pa komisija želi predlagati spremembe sistema Euresa. Zlasti želimo oziroma želi komisija povečati število partnerjev, ki lahko ponujajo zaposlitev preko tega portala. Prav tako pa želimo spostaviti sodelovanje med eh, zasebnimi in javnimi agencijami za iskanje zaposlitev. To vrstne, um, to vrstne agencije poskrbijo za zaponitev tam okoli 30 odstotkov vseh delovnih mest. Torej upamo, da bo Eures nekako stopil v korak s časom. Zaenkrat pa ni še jasno, kako bodo, um, kakšne bodo razmerje moči v, uh, v končni fazi, prav tako ne vemo točno, kakšna bo vloga socialnih partnerjev pri tem sistemu. Predlog komisije prav tako ne omenja sodelovanja za Švico uh, Lihtensteinom, Norveško in tako naprej, ki so v Euresu in ki že zdaj um, sodelujejo pri različnih programih, uh, ki so v skupnem izvajanju držav članic. S tem predlogom uredbe naj bi tole poglobili pristojnosti Euresa. Um, Različnim službam bomo dali več pristojnosti in menim, da so nacionalne in čezmejne strukture nekaj, kar, bodo, kar bomo morali kadrovsko ukrepiti za to. Če želimo razviti in nadgraditi nove funkcionalnosti Euresa. Tudi kar se tiče, naprimer, um, usposabljanja za kadre. Pogovorili smo se za predstavniki različnih uradov, ki uporabljajo EURES na nacionalni ravni in opazili smo, da obstaja tveganje in sicer ta nova reforma bi lahko nesla neravnovesje v način delovanja teh čezmejnih uradov za iskanje zaposlitev. Ampak ravno te ti uradi so skupaj izvedli največ ukrepov, namen katerih je bil plasirati um, ljudi v nove zaposlitve. Torej, menim, da moramo uporabiti izkušnje teh čezmejnih uradov in teh kadrov, zato da bi zagotovili neko kontinuiteto v aktivnostih teh struktur, zato da bi izboljšali sodelovanje uh, z partnerji v drugih državah članicah. Namen tega je vzpostaviti nove čezmejne projekte. S to reformo moramo omogočiti um, javnim agencijam za iskanje zaposlitve, da vzpostavijo tesnejše sodelovanje s tistimi organi, ki skrbijo za usposabljanje, poučevanje, torej zlasti za usposabljanje kadrov. In to velja zlasti za tiste starejše od 40 let. Um, namen tega je, da omogočimo tem osebam, da razvijajo nove spretnosti in začnejo uporabljati nove tehnologije na bolj učinkovit način. Zelo pomembno je, da imajo dostop do informacij na tem portalu, ne glede na to, ki te osebe živijo. Menim, da imamo ogromno evropskih državljanov, ki trenutno preprosto nimajo dostopa do interneta in odlično bi bilo, če bi lahko tudi ti državljani bili obveščeni o teh programih. Tudi na podeželju, naprimer, ta mreža mislim, da je nekaj, kar morajo poznati vsi. Menimo, da bi z bolj učinkovitim medresorskim usklejevanjem zagotovili bolj učinkovito delovanje te mreže. Na ta način bomo lahko, mislim, da tudi bolj preprosto premostili pravne težave, s katerimi se soočajo osebe, ki živijo na recimo podeželju in želijo iti v drugo državo članice. Preprosto zato, ker nimajo dovolj informacij, ne vejo, v kakšno situacijo bodo poslani, ne vedo, kako bodo drugi države članice pričevali davke, socialne prispevke in podobno. V osnutku mnenja našega odbora v zvezi s tem predlogom uredbe smo se torej zlasti posvetili mladim. Mladim gre mobilnost lažje od rok, tako rekoč, in želimo, da bi lahko um, imeli način, plas, način plasiranja mladih, ki bi združili uh, um, tako pač aktivno zaposlitev kot staž, kot pripravništvo. Na ta način menim, da bi lahko zagotovili, da bi mladi lahko našli zaposlitev v vseh državah članicah Evropske unije. Pač mladim zagotovimo pripravništvo. Po koncu tega pripravništva pa mladi prejmejo diplomo, ki mora biti priznana v vseh državah članicah, podobno kot je v sklopu klasičnega izobraževanja. No, izpostavili smo tudi, da moramo mladim predstaviti bolje ta program First Job Heroes. Evropa potrebuje potencial, ki ga predstavljajo vsi mladi in v tem osnutku mnenja smo se zato osredotočili zlasti na um, čezmejno sodelovanje in na ulogo partnerjev EURES-a na čezmejnem nivoju. In ja, zelo sem zadovoljna, zato ker so te prioritete vključene tudi v besedilo sveta. Predlagali smo tudi samo definicijo za čezmejno sodelovanje in za čezmejno napotitev. In pa, pa za um, bolj učinkovito um, sodelovanje organov na lokalni in regionalni ravni, zato da bi uskladili povpraševanje in ponudbo delovnih mest, zato da bi kar se da hitro zapolnili um, vrzeli na trgu delovne sile. Zavedati pa se moramo, da bo ta oblika sodelovanja dobra za vse regije Evrope. Preprosto zato, ker bo to pomenilo, da bomo pač v to, te dejavnosti vključili akteri na različni ravni. In ta reforma sistema EURES-a je kot rečeno namenjena večji učinkovitosti, ampak to bomo lahko dosegli samo, če bomo imeli na voljo dovolj, dovolj finančnih sredstev. Zato bi želeli prositi komisijo, da zagotovite bodo vse aktivnosti Euresa financirane glede na projekte in da bo to pokrito tudi v posebnem, v posebnem poglavju programa EASY. Namen tega programa je omogočiti lažje sodelovanje na lokalni, regionalni, nacionalni ravni med različnimi organi. Na ta način bomo vsi imeli enaka pravila za uporabo evropskih sredstev za vse partnerje. Prav tako želim pozdraviti ti in se zahvaliti trenutnemu predsedstvu Evropskega sveta za to, ker prioritetno obravnavajo ta dosje, Latvija želi, da bi ta osnutek uredbe bil sprejet um, kar se da hitro in po možnosti še v času njihovega predstavanja. Kot ste povedali že, gospod predsedujoča, imamo toč že določeno časovnico za sprejem te uredbe, mislim, da bi jo lahko izvedli. Svet je že sprejel svoje stališče na sestanku 11. decembra 2014. Zdaj pa čakamo samo še na parlament, da sprejmemo svoje stališče. Do, tega, do te zamude je prišlo pač zaradi um, volitev v parlament, zaradi novega sklica. Upam, skratka, da bomo lahko kar se da hitro zagotovili, da, bomo, da bo tudi parlament sprejel svoje stališče. Ja, najlepša hvala za to podrobno predstavitev. Tri poročevalce v senci imamo. Gospod Hetman je z nami. Gospod Oliren in Thierry Reint, ki tudi vi ste tu. Z nami so tudi predstavniki komisije. Gospod Akers iz Generalne direkcije za zaposlovanje. Tudi on je tu. Začela pa bom s porčevalcem senci. Gospod Hadman? Ne, ni ga tu. Yes, Mr. Hadman. Okay. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.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 da ste se osredotočili na čezmejna partnerstva. Opazili smo namreč, da imamo vedno več mladih, ki so vključeni v to vrstna čezmejna partnerstva. Pogosto so tiste periferne regije, ki vzpostavljajo to vrstna partnerstva, soočajo se s strukturnimi težavami in imajo zelo šibke trge dela. V predstavitvi ste se osredotočili tudi na določena področja, kjer smo zaznali morda, da besedilo ni dobro, naprimer sodelovanje z Lichtensteinom, Švico in podobno. Sam pa bi želel dodati še to, da bi morali zagotoviti tudi bolj um, fleksibilne programe za čezmejno sodelovanje. Skratka, v zvezi s tem bi menim, da moralo mnenje postati bolj uravnoteženo. Je pa kljub vsemu dobro, dobra osnova za um, sprijem tega mnenja in se veselim nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala, gospa Rentke, se boste oglasili. Ja, eh, thank you, madam chair, and um, thank you um, for the. Uh... Hvala. Najlepša hvala eh, poročevalki za upravljanje delo kar nekaj zadev smo danes že slišali. Naprimer, kako lahko EURES uporabimo kot eh, instrument za tesnejše pozovanje evropskih regij. To je izjemno pomembno. Decembra smo se o tej temi že pogovarjali in eh, naša skupina je zares a, eh, toplo pozdravila delo, ki je že bilo upravljeno. Mislim, da so to zelo dobre in središnje točke. Bi pa želela izpostaviti še par zadev, za katere ocenjujemo, da bi se o njih morali še pogovoriti. Eh, glede mobilnosti smo tudi v študijah, ki so bile izvedene, opazili, da je eden izmed največjih problemov pri mobilnosti jezikovno vprašanje in pa zakonodaja, različna zakonodaja. Menimo, da bi morali v prihodnosti EUROS uporabljati kot platformo, da državljanom pomagamo, da si raztolmačijo, kakšno je, kakšno je stanje glede um, zakonodaje in tako naprej. Skratka, olajšati moramo tudi vse postopke, ki so povezani z različnimi jeziki in tako naprej. Menimo, da bi moral EUROS imeti več, večjo vlogo pri zagotavljanju tega, da, je, da situacija postane bolj razumljiva za naše državljane. Pa še drugo, kar se nam zdi izjemno pomembno, je to, da zdaj, ko sprejmamo to reformirano uh, uredbo, zagodovimo tudi nek proces spremljanja, nadzora, zato da bi videli, katere spremembe so koristne in katere spremembe so ljudem zares pomagale koristiti pravice do prostega gibanja. Preprosto zato, da bomo tudi po tem novem začetku imeli možnost, da izboljšamo platformo. Upam, da bomo kasneje imeli še več plodnih razprav. Najlepša hvala pa še enkrat za ta prvi osnutek. Thank you, thank you very much, Madam Tomašič. Najlepša hvala, gospod Tomašič. Thank you very much. Well, in the ideal world, the young people. Najlepša hvala. No, v, v idealnem svetu bi mladi potovali v druge države članice, eh, da tam delajo, samo zato, ker to želijo, ne pa zato, ker to morajo storiti. Ampak nažalost, v večini držav mladi preprosto nimajo delovnih mest. In eh, ne želimo izobrazbe mladih med dati stran. Zato želimo zagotoviti, da bodo mladi mobilni in da izkoristijo vse priložnosti, ki se jim ponujejo Evropski uniji. Za ogromno aspekti se strinjamo, ampak zagotovili moramo, da ne bomo k zadevi pristopali od, v skladu s pristopom od spodaj na vzdolj subsidijarnost bi morali upoštevati in se, in se kadar je to mogoče, odločiti za lokalni pristop. Nekatere države žnalice eh, skrbi tudi ta um, turizem socialne države, welfare turizem, um, tako da menimo, da bi se morali osredotočiti na tiste države članice, kjer, kjer obstajajo možnosti zaposlitev, ne pa samo, da eh, bomo v končni fazi pozročili to, da bodo vsi šli v tiste države članice, kjer imajo pač ugoden sistem socialne države. Najlepša hvala, gospod Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ik, eh, ik heb ook met grote waardering. Eh, hvala lepa. Vaše delo se mi zdi dobro. Odbor za zaposlovanje resnično poskuša dati vsemu nov zagon mi pa moramo opozoriti na naše instrumente, naprimer na Interreg, konkretno opozoriti na te instrumente. Ena od štirih prednostnih nalog Interrega je izobraževanje in trg delovne sile. Dobro je, da to vedno vidimo tudi čezmejno. Vsekakor pa moramo opozarjati na naše instrumente. Države članice se zdi, da eh, se veliko krat dotikajo teme mobilnosti. Vsaj pravijo tako, da želijo zaščititi to mobilnost, vendar pa to veliko krat ne drži. Včasih je potrebno države članice potegniti za ušesa in jim reči, to je pomembno, to je prednostna naloga, tukaj je potrebno nekaj postoriti. Gre predvsem za mlade, ki bi s tem programom in s tem instrumentom lažje delali čezmejno. Resnično moramo ljudje opogumiti, da bi se še naprej izobraževali in razvijali. In tu moramo pogimiti tudi države članice. Oh, Najlepša hvala, gospod Zeller. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa. Hvaležen sem, da je koordinator Van Nistelrooy upozoril na instrumente, ki jih imamo na voljo in ki smo jih tudi sprejeli. Hvaležen sem pripravki mnenja, da je omenila tudi čezmejno sodelovanje, da je to izpostavila, kajti v bistvu je to tisti duh Evropske unije, da torej deluje čezmejno. Ko pa obravnavamo temo subsidiarnost, potem mislim, da moramo še kar nekaj postoriti. Zakaj to pravim? Imamo čudovito uredbo glede teritorijalnega sodelovanja, še prav posebno čezmejnega. To bi naj olajšalo sodelovanje obmejnim regijam. To je, finančni, to je oprostite, instrument za teritorijalno sodelovanje. Končno imajo instrument, ko lahko skupaj čezmejno opravljajo in rešujejo nekatere težave in naloge, naprimer pri podjetjih. Ker sem bil poročevalec v prejšnjem mandatu za ta instrument, vem, koliko izkoriščajo obmejne regije ta instrument. Vem pa, da je predvsej odpora iz prestolnic da jim ne pustijo dovolj samostojnosti tem regijam. In še prav posebno mi kot odbor za regionalni razvoj moramo še delati na tem. Običajno je tako, da če želite dve obmejni regiji razrešiti nalogo, pa naj se gre za področje storitev, naprimer za upravljanje z odpadki ali na področju zdravstva, potem, in o tem je govora tudi v mnenju, veliko krat opravka z dvema različnima pravnima sistemoma. In potem, seveda, najprej vsaka država uporabi svoj nacionalni pravosodni sistem. To pa potem omejuje sodelovanje regij. Regije bi naj same se odločale, kako bi naj zagotovile sodelovanje, kako bi naj razrešili to skupno nalogo. In mislim, da moramo to posod, kjer je to potrebno in možno, izpostaviti. Ko gre za to, da razumemo mobilnost in trg delovne sile čezmejno, moramo ta instrument tudi omeniti. S predlogi sprememb bom to tudi storil. Hvala lepa. Thank you, thank you Najlepša hvala. Gospod, Pol, gospod Bol, Polčak. Um, <clears throat> jaz sem zdaj zato na nje so podobno. Hvala lepa, predsednica. Sam sem imel podobno vprašanje kot kolega Celer. Namreč to, da se regije želijo nekoliko samosvojiti od prestolnic. In ker imamo tudi predstavnika komisije, bi vprašal še bolj splošno vprašanje. Cenim mnenje kolegice, ki je zelo kompleksno, rad pa bi vprašal komisijo, kakšen je celoten obseg posredovanja dela mreže. Eures, mislim, da se posreduje okrog 30 do 40 odstotkov delovnih mest. Mi pa želimo ta odstotkovni delež Euresa glede prostih delovnih mest zvišati. Nimam pa konkretnih ciljnih številk. Torej, sprašujem komisijo, kolikšen odstotni delež bi naj Eures prevzel. Hvala, gospod Bresa, izvolite. Uh, uh, sì io uh, volevo affrontare una questione con želela sem opozoriti na vprašanje kolegica pripravila res odlično poročilo z veliko predlogi sprememb, ki so verjetno tudi dobro strukturirani. Po referendumu v Švico glede mobilnosti na trgu dela, kot veste, se je situacija nekoliko spremenila oziroma drugačna kot drugot. Morda bi lahko nekje v predlogih sprememba ali pa v besedilu, kjerkoli že pač, navedli, da bo verjetno prišlo do prilagoditve situacije z Švico, ki zahteva sporazum glede mobilnosti delavcev. Prav tako predlagam, da pozivamo k temu, da se doseže tak sporazum. Ne govorimo namreč le o čezmejnih delavcih, ampak o mobilnosti delavcev nasploh mislim, da je to področje, ki ga je treba specifično, izrecno navesti. In tudi sama bi se morda poslužila možnosti, da vložim predlog spremembe v povezavi s tem. Drugič, brez dvoma bi lahko prišlo do konflikta med državami članicami in regijami. Večina delavcev se seli v nekatere omejeno območja, morda tukaj ne gre nujno za čezmejno območja, ampak gre za koncentrirane regije. Nekateri pa se selijo tudi veliko dlje. Brez dvoma je to dejanik, ki bi ga morali upoštevati tudi pri tem mnenju. Bistvenega pomena je tudi to, da bi regije lahko organizirale čezmejne storitve za zaposlovanje. Skladno z čezmejnimi pravili seveda. To je zelo pomembno. Hvala. Če kdo želi prispevati k razpravi? Ne, hvala. Gospod Načilo, bi se želeli odzvati na kakšno vprašanje, podati kakšen odgovor na komentarje? Da, najlepša hvala, želela bi povedati nekaj o Švici. Ko smo se pogovarjali s komisijo, smo ugotovili, da naj bi dobili nov sporazum na osnovi norveškega modela in preliminarno bi lahko povedala, da več kot 200 tisoč čezmejnih delavcev, ki prečkajo mejo iz Nemčije v Švico. Zato je zelo pomemben sporozum. Upam, da bo ta sporozum podpisan kar se da hitro. Morda pa bi nam lahko tudi predstavniki komisije kaj več povedali o tem. Najlepša hvala za vse pripombe. Upam, da boste to vključili tudi v vaše predloge sprememb. In obenem upam, da bomo tudi na Evropskem parlamentu oblikovali pristop, ki bo blizu tudi iskalcem zaposlitve po Evropski uniji. Najlepša hvala. Naj vas upomnim na to, da bo petek 30. januar zadnji dan za oddajo predlogov sprememb. Če nam bo to uspelo doseči do 30. januarja, bomo lahko izglasovali mnenje že do februarja. Dobili boste tudi časovnico glede postopka sprejema tega dokumenta. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu, to je sestanek koordinatorjev, ta bo potekal za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Danes smo zelo hitri. Prosim koordinatore, da ostanete v sejni dvorani.